emisij. Mm, dolgoročno gledano pa seveda obstaja tudi potreba, da se zadeve neposredno v dejanja, torej eh, mi moramo razviti tudi tržne mehanizme, ki bi lahko prispevali k temu, da se mobilizirajo sredstva in da se lahko tudi z manj sredstev zmanjšuje emisijo CO2. E, eh, tudi trgovino z emisijami, to je pomembna zadeva. E, predsedstvo bo se vrnilo na to, kar smo rekli eh, že v juliju v Öreju na neformalnem sestanku. Tu bomo imeli zelo močno politično podporo naših kolegic in kolegov. In smer, v katero gremo, je jasno naznačena 20 do 30 odstotkov. To bi moralo biti merilo. Mi hočemo torej še bolj eh, pritisniti eh, mi moramo torej eh, zelo visoko si zastaviti ta cilj. Imeli smo že številne pobude, ki smo jih tudi že udejanili in smo seveda pripravljeni poslušati tudi druge. E, eh, naprimer, e, eh, mi, e, sestanek za Kitajsko in za združenimi državami. Na sestanku na vrhu s tretjimi državami se vedno znova govori o vprašanju podnebja eh, v zvezi z Kopenhagnom. Mi bi hoteli tu vplivati na vlade, gre pa seveda tudi za parlamentarno delo, ki mora stalno opozarjati na pomen eh, ohranitve podnebja in da je potrebno eh, tudi eh, na področju gospodarstva marsikaj narediti. Mi iz predsedstva hočemo ravno v tem času gospodarske in finančne krize dati nove možnosti, nove pristope in sicer hočemo naj najti zelene rešitve, ki nam omogočajo, da eh, se soočimo z izzivi, ki so pred nami. E, eko učinkovita eh, gospodarstvo, to je za nas izredno pomembno. To vedno znova poudarjamo tudi na skupnem sestanku, ki je, smo to poudarjali eh, v Öreju, ko so se srečali ministri za energetiko. Mi smo opozorili predvsem na eh, gospodarstvo, na možnosti gospodarstva, eh, da naredi nekaj na tem področju. Eh, torej, vprašanje substanc, ki škoduje okolju, ki ogrožajo okolje, da se to vzame iz trga. Torej, pomembno je, trajnost, lizbonski eh, proces. Tu bi moralo priti do sprememb in cela Evropa eh, bo šla v smer bolj učinkovitega eh, gospodarstva. Tu je seveda pomembna tudi naloga Evropskega parlamenta, kar zadeva raznovrstnost živalskih in rastlinskih vrst. Imamo tudi zelo velike ambicije. Naslednji teden bomo imeli sestanek v Štrbovi, Strömo na švedskem in tu bomo govorili o konkretnih zadevah, eh, konkretni pristopi za novo strategijo, novo vizijo znotraj Evropske unije z jasnimi cilji in sicer glede eh, konvencije eh, v raznovrstnosti vrst. Gre tudi za to, da izračunamo stroške, ki eh, nastajajo, če se eh, ekosistemi uničujejo. Eh, obstajajo že takšne študije in eh, to naj bi prispevalo k temu, da eh, bomo lahko bolje razpravljali, se bolje pogajali na tem področju. Mi potrebujemo znanje znanje na tem področju. Lahko naredimo tu tudi še korak naprej. In Švedska bo predlagala mednarod, ustanovitev mednarodne platforme za izmenjavo znanja na eh, tem eh, področju biotske raznovrstnosti. In mi upamo, da že od naslednjega leta, dva, od 2010, bo to lahko obstajalo. Jaz eh, moram reči, da eh, me zelo zanima, kaj bo lahko ta odbor na tem področju naredil. Eh, potem morsko okolje. Tu bi